26. novembra smo končali z zasedanjem, sedaj pa lahko nadaljujemo. Protokol in eh, zapisnik iz 26. novembra je že na voljo, ali ima kdo kakšen.